vse članice in člane parlamenta, bi rad opomnil, da postopka Catch the Eye ni pri tej razpravi. Komisarka, gospa Marija Damanaki, dobi besedo v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Komisija je predlagala reformni predlog že januarja. Iz dveh razlogov smo predlagali novo direktivo o varstvu podatkov. Kot prvo želimo zagotoviti visoko stopnjo varstva podatkov za posameznike, kot to zahtevajo pogodbe. Drugi razlog pa je, da smo želeli evropskim podjetjem zagotoviti podatkovno neutralno podatkovno bazo. Upam, da bomo uspeli doseči soglasje. Tudi parlament je dosegel velik napredek v svojih dokumentih, ki so jih pripravili poročevalci. Za komisijo napredek pomeni, da uredba in direktiva še naprej ostajata predmet pogajanj sicer v svežnju. Svoboda in varnost evropskih državljanov sta dve plati iste medalje. To sta dva politična cilja, ki bi jo morali doseči s prejetjem teh dveh predlogov, ki bo sta omogočila reformo pravil Evropske unije na področju varstva podatkov. Kar zadeva vars, osebne podatke, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja, lahko povem, da imamo trenutno na voljo cel niz različnih pravil in pravnih instrumentov. Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe pa nam je omogočil, da vzpostavimo celovit okvir za varstvo podatkov. Lahko zagotovimo visoko stopnjo varstva za podatke posameznikov, istočasno pa bomo spoštovali tudi vse zahteve z področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Še posebej revidiran okvir za varstvo podatkov pokriva čezmejne in nacionalne postopke za obdelavo osebnih podatkov. S tem bomo tudi zmanjšali razlike med zakonodajami, ki veljajo v državah članicah. Status quo ne ponuja vedno bolj enostavnega izmenjevanja informacij med državami članicami. Okvir, ki je veljal pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je omejen samo na čezmejno obdelavo. Sedaj želimo s tem novim okvirom stvari spremeniti. Ampak v praksi policijski pravosodni organi niso vedno znali razlikovati med čezmejnim in nacionalnim postopkom obdelave podatkov. Ni vedno enostavno potegniti ločnico, zlasti ne v vsakodnevnem delu sodnikov in policistov. Naprimer, če imamo eno samo nacionalno podatkovno zbirko, ki se uporablja v kazenskih zadevah ali na področju pravosodnega sodelovanja, lahko vsebuje naprimer podatke, ki so bili zbrani na nacionalni ravni ali pa so jih posredovali iz druge države članice. Ne bi bilo smiselno vzpostavljati dveh ločenih podatkovnih zbirk v takšnem primeru. Neučinkovito bi bilo tudi, če bi izvajali dva različna niza pravil za varstvo podatkov znotraj ene in iste podatkovne zbirke. Predlagana direktiva naj bi zajela oboje, tako nacionalno kot čezmejno obdelavo podatkov. To je zahteva, ki jo je Evropski parlament uveljavljal dolgo časa. Predlagana direktiva vsebuje tudi enaka načela za varstvo, kot so tista, ki so zapisana v uredbi. S tem smo se odzvali na željo parlamenta, da se razširi področje uporabe splošnih pravil za varstvo podatkov tudi na področje policijskega in pravosodnega sodelovanja. V osnutku uredbe so zapisani ključni elementi, ti se potem omenjajo tudi v predlagani direktivi. Naprimer, varstvo podatkov po defaultu in po meri, imenovanje uradnika za varstvo podatkov, obveza o tem, da se obvesti vse o morebitni kršitvi varstva podatkov. Komisija pa je dobila tudi dodatne pristojnosti za sprejemanje odločitve o tem, da se podatki prenesejo v tretje države. Vse te novosti prinašajo večjo varnost in večje možnosti za izmenjavo informacij instrumentov na področju varstva podatkov. Ne smemo pa zabiti na to, da je varstvo osebnih podatkov pravica, ki je zapisana v pogodbah Unije in tudi v listini temeljnih pravic. Nova pravila z področja varstva podatkov bodo morala biti vključena tudi v sektorske instrumente, še posebej tiste iz nekdanjega tretjega stebra. Ko bo direktiva začela veljati, bo komisija v roku treh let morala pregledati in spremeniti tudi ostale zakonodajne akte, ki jih je Evropska unija sprejela. To so zakonodajni akti, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, ki so namenjeni uporabi policijskih in pravosodnih organov. Hvala. Ja, eh, Petrope. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu političnih skupin najprej dajem besedo gospodu Kelju v imenu skupine ELE e za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko veselje mi je, da imam na voljo dve minuti za govor o tej izjemno pomembni temi. To je tema, ki je pomembna za čisto vsakega državljana, za čisto vsako podjetje, ne samo v Evropski uniji, temveč tudi drugod po svetu. Na voljo smo imeli direktivo o varstvu podatkov, ki je bila sicer relevantna za tisto obdobje. Del prejšnje direktive se je ukvarjal tudi s tem, da bi policijski pravosodni organi posredovali določen del podatkov. Na voljo smo imeli tudi okvirni sklep. Tekom časa pa je Evropski parlament spoznal, da so stvari zastarele, zato je tudi zahteval pregled zakonodajnih aktov ti zakonodajni akti niso bili vedno učinkoviti, kajti nanašali so se samo na čezmejno delovanje, ne pa na nacionalno delovanje policijskih in pravosodnih organov. To je pomenilo, da so se države članice različno lotevale teh pravil, da so se jih različno razlagale. Nekatere države so imele više standarde na področju varstva osebnih podatkov druge nižje. Komisija pa ni imela nobenih izvedbenih pravil, s katerimi bi zagotovila, da vse države zaznamejo enak pristop. Kot je povedala že komisarka, začela je veljati Lizbonska pogodba, internet se je dodatno razvijal, svet se je začel spreminjati, nova pravila je treba nujno sprejeti. Parlament lahko sicer sprejme predlog komisije, tako uredbo kot direktivo, vendar nas skrbi kar nekaj elementov. Še posebej nas skrbi to, da se svet ne loteva te direktive kot nujne teme. Sicer se usklajujejo pri uredbi, pri direktivi pa se stvari ne premaknejo naprej. Zato prosimo svet, da predstavi načrt, kako se namerava teh dveh zakonodajnih aktov lotiti. Istočasno pa moramo zagotoviti dovolj fleksibilnosti na ravni držav članic da ne bo prišlo po eni strani do dramatičnega vzpona, po drugi strani pa do dramatičnega paca pri standardih z področja varstva podatkov. Na koncu ne povem še to, da sem vesel, da bo irsko predsedstvo obravnavalo to tematiko kot prednost. Tako so mi povedali ministri. Hvala. Gospod Kelly, gospa Tikao. Bi vam rada zastavila vprašanje v okviru modrega kartona. Sprejmete vprašanje? Gospod Tikal, hvala gospod predsedujoči. Gospoda Kelja bi rada vprašala, ali pričakuje v tem načrtu od sveta tudi navodila glede tega, kako bo nov svežen vplival na splošne dogovore, tudi mednarodne dogovore, kot sta naprimer dogovora PNR in SWIFT. Vedeti moramo namreč, na kakšen način bodo trenutno veljavni in prihodni sporazumi usklajeni z novim svežnjem o varstvu podatkov. Hvala. Hvala lepa, gospod Tikao, gospod Kelly. Yes, da, mislim, da je to izjemno pomembna pripomba. Zagotoviti moramo doslednost pri vseh zakonodajnih aktih. Ne morem sicer napovedati, kaj bo storil svet, ampak zdi se mi, da bi svet moral upoštevati vsa ta vprašanja. Še posebej pa bi svet res moral nujno obravnavati to vprašanje, tako da stvari čim hitreje zaključimo še tekom tega mandata. Če stvari ne bomo zaključili nekje do konca prihodnega leta in glede na to, da nas čaka volitve v letu 2014, potem bo zelo težko doseči velik napredek, še posebej, če bomo preveč dela pustili za leto 2014. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. V imenu skupine SD, gospod Dimitrios Druca, za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bi se rad zahvalil komisarki za to predstavitev in pa tudi za predstavitev, ki jo je podala nedavno v Evropskem parlamentu. Mislim, da se vsi strinjamo glede varstva osebnih podatkov državljanov Evropske unije. Mislim, da je varstvo osebnih podatkov ključnega pomena. Vsi bi se morali temu vprašanju resno posvetiti. Naj še enkrat podarim, da v Evropskem parlamentu dajemo velik pomen temu vprašanju. Točno iz tega razloga je Evropski parlament stalno odločno zahteval od ostalih dveh institucij Unije, da se lotita tega vprašanja resno. Kot veste, gospa komisarka Evropske parlament je od samega začetka želel, da bi imeli na voljo en sam instrument in sicer uredbo. Uredbo, ki bi zajela vse razsežnosti, vse sektorje, ki so vključeni v področje varstva osebnih podatkov. S tem bi vključili javni in zasebni sektor v en sam zakonodajni akt, s tem bi zagotovili tudi enakopravno obravnavo obeh sektorjev, kadarkoli bi šlo za obdelavo osebnih podatkov strani pravosodnih in policijskih organov. Nažalost, ti želje takrat niste spoštovali, dejstvo pa je, da smo zaradi tega sedaj dolžni obravnavati dva ločena instrumenta in sicer direktivo in uredbo. Vseeno pa Evropski parlament pozdravlja predloge komisije. Sprejeli smo odločitev, da bomo oba instrumenta spremenili, da jo bomo obravnavali v enem samem svežnju, kar zadeva praktično raven in tudi kar zadeva osebinsko plat. Naj podarim tudi to, da ne moremo imeti na voljo uredbe brez direktive. Mi bomo podpirali zamisel, da se vse obravnava v enem svežnju, s tem bomo zagotovili tudi večjo doslednost. Gospa komisarka, danes ste s tem uvodnim nagovorom še enkrat potrdili dejstvo, da komisija gleda na ta dva zakonodajna akta kot na en sam svežen. Ampak verjamite mi, gospa komisarka, mi se ne pritožujemo nad vami, s komisijo odlično sodelujemo, niti najmanj ne oklevam pri izražanju zahvale komisiji za takšno sodelovanje. Nažalost pa enakega ne morem reči za svet. Zanima me, kje je svet danes, zakaj svet danes ni prisoten v tej razpravi, zakaj ni tu predstavnikov sveta, da bi odgovorili na ustna vprašanja, ki smo jih zastavili. No, sicer bi lahko pokazal neko spoštovanje do Evropskega parlamenta svojo pristo, prisotnostjo, ampak očitno je, da svet ne daje dovolj velikega pomena temu izjemno pomembnemu vprašanju za evropske državljane. Nažalost, svet zavlačuje z delom pri direktivi. Res se sprašujem, po mojem povsem upravičeno, zakaj svet ne želi sodelovati. Dovolite mi, gospod predsedujoči, da zaključim. Naj povdarim, dejstvo, da bo Evropski parlament zaščitil svoje stališče za vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo. Namreč želimo si, da bi ta postopek zaključili. Želimo si, da bi uredbo in direktivo začeli izvajati kot svežen. S tem bomo zagotovili visoko raven varstva podatkov državljanov. Hvala. Hvala lepa, prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Naslednja je v imenu skupine Alde gospa Intveld. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, tisti, ki spremljate predsedniške volitve v ZDA, verjetno veste, o čem govorim. Počutim se kot Clint Eastwood. Govorim praznemu stolu. Namreč še enkrat smo priča temu, da sveta ni v dvorani. Moji kolegi so že povdarili, da se bo parlament držal pristopa svežnja, da želimo direktivo in uredbo obdržati skupaj, sama pa bi dodala še nekaj. Direktiva je za nas predpogoj. Predpogoj za nadaljne policijsko in pravosodno sodelovanje. To je nekaj, kar bi svet moral razumeti. Tudi svet ima svoje želje. Svet želi nadaljevati tako kot mi in storiti korak naprej pri policijskem in pravosodnem sodelovanju. Pa kako si lahko policisti in sodniki izmenjujejo podatke, če ni na voljo ustreznega varstva teh podatkov? Zato resnično svetujem danes odsotnemu svetu, da čim hitreje opravi razpravo pri direktivi. Sama bi rekla, da ne potrebujemo načrta, ampak rezultate in to čim hitreje. Če svet želi, da sprejmemo dodatne ukrepe na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, no, lahko se spomnim na nekaj zanimivih dosejev. Preiskovalni nalog PNR na EU ravni, mislim, da je čas, da svet pospeši s svojim delom pri direktivi. Naj svet spomnim tudi na to, da je predhodnik sa direktive okvirna odločba oziroma sklep, ki se trenutno izvaja, bila izglasovana v parlamentu, sicer nekoliko razvodenila. To je bilo pred Lizbonsko pogodbo. Mislim pa, da trenutno veljavni okvir ni primeren. Karkoli bo svet predstavil, bo moralo biti veliko boljše od tistega, kar se trenutno izvaja. Kot drugič, trdno bomo delali na tem, da se direktiva uskladi za uredbo Razočarani smo na tem, da imamo na voljo dva instrumenta na mesto enega samega. Trdo bomo delali zato, da zagotovimo enoten, harmoniziran standard pri varstvu podatkov in pri nadaljni rabi teh osebnih podatkov. Kolegice in kolegi, če se vrnem še na referenco na Klinta Itus Istvuda, naj svetu povem še naslednje kot je rekel Clint Eastwood v svoji vlogi Dirty Harryja, ko je zločinec izpodbijal njegove težnje. Rekel je, vprašajte se eno samo. Ali se danes čutim srečnega? Ali boste izzivali parlament svet? To je vprašanje. Eh, Hvala lepa, gospod Intveld. Zdaj pa dajem besedo kolegi Albrehtu v imenu skupine Zelenih. Minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala, predsedajoči. Danes tukaj ne govorimo samo o varstvu podatkov, govorimo o prihodnosti sodelovanja policijskih in pravosodnih organov v Evropi. Že leta ministri premikajo meje sodelovanja na kazenskem in policijskem področju. To samo po sebi ni narobe, to je potrebno, ampak večkrat je Evropski parlament že svaril pred tem, da tukaj nujno potrebujemo skupne standarde, kar zadeva varstvo in izmenjavo podatkov. Ampak zunanji ministri, ki jih danes ni tukaj, naš, vseh 27 držav, so še vedno gluhi za te zahteve. Eh, še vedno ustrajajo pri vzajemnem priznavanju policijskih ukrepov in si slepo med seboj zaupajo. Očitno nočejo spoznati, da obstajajo velike razlike med standardi v drž posameznih državah, sploh kar zadeva varstvo podatkov. Osnutek direktive naj bi zdaj to končno odpravil. To res ni neki veliki med za pravice vseh prizadetih, ampak vendarle bi to bil pomemben eh, prvi korak za to, da bi prekinili to negativno spiralo pravic na področju varstva podatkov. Kajti pri izmenjavi podatkov je tveganje zlorabe in eh, torej vedno prisotno. Ampak kljub kljub temu eh, se ne zavedamo, da ljudje v vedno večji meri postavljajo pod vprašaj legitimnost naših ukrepov in mislim, da je to, kar, pred, kar je predlagano, minimum za to, da lahko še naprej sodelujemo na področju pravosodja in policijskih zadev. Krhop. Gospod Timotej Krhov v imenu skupine EKR. Za minuto. Gospod predsedujoči, govorim kot poročevalec za sporazum PNR na evropski ravni. Na to direktivo gledam kot na ključni element, če želimo povečati zaupanje evropskih državljanov v delo organov pregona. Samo, če bomo izvajali najvišje standarde na področju policije in pravosodja, bomo spostavili demokracijo, v katero bodo državljani zaupali in vanjo verjeli. Zato upam, da bo ta direktiva dosegla dva ključna cilja in sicer, da se zaščitijo državljanske svoboščine in življenja in da se vzpostavijo mehanizmi za varno izmenjavo podatkov, ki jih uporabljajo organi pregona. Če želimo spostaviti takšen sistem, potem potrebujemo pristop zdrave pameti. To je najboljša pot za naprej. Bi pa ostalim članom tega parlamenta rad povedal, da ta direktiva ne more biti rešitev za čisto vse in za čisto vse ostale instrumente z področja organov pregona, bodi si sodobne ali prihodnje. Seveda moramo nadaljevati s svojim delom čim hitreje, namreč naša dožnost je, da zaščitimo evropske državljane. Hvala lepa. Za skupino GUE ima zdaj besedo kolegica Kornelija Enst. Najlepša hvala. No, upam, da nas svet spremlja vsaj po spletu, eh, ampak verjetno niti nima kakšne posebne želje, da bi se pogovarjali z nami. Eh, Torej, današnjo odsotnost sveta mislim, da je e, nespoštovanje, izkaz nespoštovanja do parlamenta. Mislim, da bi bilo bolje, da razkrijejo skrivnost, zakaj nasprotujejo vsakršni izboljšavi standardov na področju izmenjave in varstva podatkov na področju eh, policije in pravosodja. Ne gre samo za SWIFT, tudi sicer na tem področju mrgoli zlorab in pomankljivosti. Eh, Eh, vsakodnevno prihaja do udorov oziroma pogleda v podatke eh, o posameznikih. Ti podatki se nezakonito shranjujejo in potrebujemo enake standarde zaščite za vse. Le na ta način bomo lahko zagotovili človekove pravice. In če mi kot parlament zahtevamo od sveta, da konstruktivno sodeluje pri vzpostavitvi novega režima, eh, in nas ignorirajo, potem ne vem, kaj še lahko naredimo, razen da jih pozovemo, da prenehajo z dosedanjo prakso. Poskirija Marija Damanaki. Hvala lepa, sedaj pa v imenu komisije komisarka Damanaki. Najlepša hvala vsem govornikom. Hvala za izraženo podporo predlogom komisije. Še enkrat bi rada izpostavila dve ključni zadevi. Kot prvo, naj ponovno potrdim da je napredek pri tem izjemno pomembnem vprašanju odvisen od tega, kako se bomo pogajali o obeh zakonodajnih aktih. Pogajamo se o, o svežnju, resno mislimo. Obdelali smo oba zakonodajna akta, čeprav je parlament izrazil drugačno željo, sedaj se moramo osredotočiti na postopek kot tak in ustrajam, na tem, da se bomo pogajali o obeh zakonodajnih aktih kot o svežnju. Druga zadeva, ki bi jo rada podarila, pa je, da bomo storili vse v svoji moči, zato da bo ta nova zakonodaja, torej zakonodaja o varstvu podatkov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, takšna, da bo upoštevala tudi vse sporazume, vse predloge, ki so relevantni za varstvo podatkov. Gospod predsedujoči, mislim, da vsi v dvorani dobro razumejo, da gre za res izjemno pomembno vprašanje. Nanaša se namreč na človeška življenja, nanaša se tudi na temeljna načela, ki so zapisana v pogodbah. Na takšen ali drugačen način so ta načela tiste, ki jih moramo upoštevati pri sprejemanju svojih odločitev. Vem, da je prišlo do zastojev, želimo si odpraviti vse ovire in nasprotovanje, vendar bi vam rada še enkrat povedala, da je komisija tu, da je pripravljena sodelovati, zato da se odpravijo težave tako svetom kot s parlamentom. Zagotovo pa bomo pozdravili vsako pobudo strani irskega predsedstva če bo seveda irsko predsedstvo v imenu sveta želelo stvari spraviti slepe ulice. Hvala. Najlepša hvala, komisarki. S tem smo zaključili to razpravo. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu pa je skupna razprava o ribiški politiki. v imenu poročevalcev, oziroma kot poročevalci bodo spregovorili gospod Grobarče, gospod Gallagher, gospa Patrao Neveš, gospod Ferreira in gospa Lövin. Najprej dajem besedo prvemu poročevalcu.